sem dobil prošnje za spremembe imenovan v odborih in delegacijah. Seznam bo priložen zapisniku te seje. Če do sprejema zapisnika ne bo nobenega ugovora, potem bodo ta imenovanja veljala kot potrjena. Odbor in